ga ne bo še petič kandidiral. Ampak ne zahtevajo samo tega, zahtevajo tudi to, da se jim vrnejo sanje, da bo lahko generacija Alžircev um, preživela. Uh, 48 odstotkov Alžircev je mlajših od 25 let in izključeni so iz ekonomskega in političnega življenja. In zato. Uh, moramo Alžirce pri tem podpreti, moramo jih eh, podpreti, moramo jih spoštovati, moramo upoštevati to, da protestirajo na miren način, prisluhniti moramo tem zahtevam po reformah, po svoboščinah. In eh, treba je zagotoviti to, da bo eh, režim zamenjan, zato da se bo lahko zagotovilo Alžircem tisto, kar potrebujejo in zahtevajo. Hvala. Gospod Mijan Mon. Hvala. Alžirija je zelo pomembna država za Evropsko unijo in njene države članice. Zdaj doživlja ključne trenutke. Alžirija je v 90-ih letih eh, šla skozi težaven, težavno obdobje. Eh, na tisoče mrtvih je bilo. Zdaj pa se zaključuje novo obdobje. Buteflika se je odpovedal temu, da bi še enkrat kandidiral in to prinaša upanje za novo politično obdobje. Ta proces bi, po mojem mnenju, moral biti fleksibilen in vključujoč. Vključujoč, to ste eh, ponovili tudi vi, gospod komisar. Eh, po dolgem obdobju negotovosti si eh, zaslužijo Alžirci zdaj neko spremembo. Vsi protestirajo na miren način, to želim poudariti. Alžirci si ne želijo eh, nasilja, ne želijo destabilizirati države. Prav tako se ne želijo vrniti v preteklost, gledajo predvsem v prihodnost in Evropska unija mora biti zelo pozorna na ta proces. Moramo biti pripravljeni podpreti jih v tem obdobju sprememb. Eh, ponuditi jim moramo pomoč, če si jo želijo. In eh, zato moramo biti z njimi povezani v dialogu. Ehm, da se bodo lahko na demokratičen in miren način odločili o svoji prihodnosti. Hvala. Hvala, gospod Miljan Mon. Zdaj pa gospod Eugen Freund. Hvala, gospod predsedujoče. Veliko je že bilo povedanega o Alžiriji, ampak spregovorimo o EU. Že leta govorim, da Sirija ne bo zadnja država, v kateri bomo mi kot Evropska unija neuspešni. Alžirija bo prišla do nas. Tu ima ostareli šef države še vedno svojo tresočo se roko na pokrovki tega ekonomlonca in nekega dne bo prekipelo. In kaj mi počnemo? Samo gledamo. V Siriji je 20 milijonov državljanov, v Alžiriji 40. Sploh si ne moramo predstavljati, kaj se bo zgodilo, če bo tam državljanska vojna. Če bi pred osmimi leti imeli enotno, samozavestno zunanjo politiko, če bi se diplomatsko zadeve lotili, bi lahko marsikaj privrčevali ljudem v Alžiriji. Zato pozivam Berlin, Pariz, Štokholm, tudi Duna in druge prestolnice v Evropi. Le, če bomo naredili konec na čelu soglasja na področju znanja politike, bomo lahko sprejeli pravilne odločitve ljudje v Alžiriji in ljudje tu doma nam bodo za to hvaležni. Hvala lepa, spoštovani kolega. Prehajamo na prosto razpravo. Prejel sem tri prošnje za besedo. Vsi boste dobili besedo. Najprej gospod Pospešil, izvolite. Pek, děkuji pekne, pane predsedajúci. Ja sem veľmi pozorne... Hvala, gospod predsedujúči. Poslušal sem celotno razpravo. In mi smo tukaj eh, oblikovali politično stališče, eh, moramo pa še okrepiti proces demokratizacije v Alžiriji. Narediti moramo vse, kar je v naši moči, da predsednik eh, Buteflika zapusti svojo funkcijo. Zagotoviti pa je treba tudi to, da ne izbruhne nasilje. Torej, da ne bo nasilje zamenjalo teh miroljubnih um, protestov. Eh, moramo jim eh, ponuditi pomoč pri organizaciji predsedniških volitev. Moramo tudi zagotoviti, da bodo to svobodne in poštene volitve in da bo izvoljen eh, legitimen predsednik. Situacija lahko postane nasilna, ampak demokratizacije ne smemo ustaviti v Alžiriji. Eh, gospa Gomeš dobi besedo, izvolite. Evropska unija si je oprala roke v Zahodni Sahari. Eh, čeprav imamo zgodovinsko odgovornost za to, države članice se ne morejo pretvarjati, da ne vidijo tega, kaj se dogaja v Alžiriji. To dogajanje je za nas ključnega pomena. Evropa mora videti, in razumeti, da se Alžirci miroljubno zbirajo na ulicah in protestirajo proti petemu mandatu gospoda Buteflike. Želijo si pristne demokracije. Ne moramo se pretvarjati, da tega ne vidimo. Jasno je to, kar se dogaja in Alžircem moramo povedati, da jih podpiramo pri njihovih zahtevah po demokratičnih reformah. Evropska podpora je lahko eh, zanje zelo pomembna in zagotoviti moramo, eh, da se ne bo v Alžiriji ponovilo to, kar se je eh, zgodilo v drugih državah arabske pomladi. Mlade v Alžiriji je treba podpreti, oni eh, pozivajo k delovnim mestom, k vključevanju, k blagini za prihodnost in zagotoviti moramo, da se bo to uresničilo, ker je tudi naša varnost odvisna od njih. Hvala, gospod Farija. Grazie, presidente gospod komisar štiriindvajsetega februarja eh, so se začeli protesti proti še enemu mandatu predsednika Bouteflike. Eh, najprej je bilo rečeno, da naj bi še petič kandidiral. Eh, potem so bile preložene volitve in s tem se je pravzaprav podaljšalo obdobje vladanja gospoda Buteflike. Zato ljudje protestirajo. E, tukaj gre za neustavno taktiko zavlačevanja. E, nekateri zdaj pravijo, da bi lahko proti predsedniku sprožili ustavne člene. Potem e, hudo gospodarsko krizo imajo že od leta 2014. Eh, situacija je težka in ta situacija lahko doseže tudi Evropo. To je za nas pomembno, stališča boja proti terorizmu, urejanja migracij in tako naprej. In zato moramo alžirske oblasti eh, pozvati naj dovolijo miroljubne proteste in naj v čim krajšem času organizirajo poštene volitve. Eh, torej, želimo si, da ta situacija ne bi vodila v še eno razočaranje. Adesso. Hvala lepa. Sedaj pa besedo ponovno dobi komisar Han v imenu podpredsednice komisije in visoke predstavnice za zunanjo in eh, varnostno-normalno politiko. Izvolite. Hvala, eh, gospod predsedujoči. Mi bomo še naprej spremljali dogajanje v Alžiriji, ki je ključna partnerica eh, Evropske unije na jugu. Upamo, da bo situacija ostala mirna. Ključnega pomena je, da se spoštujejo eh, legitimne zahteve alžirskega ljudstva. Mislim pa, da se lahko tudi strinjamo, da je najboljši način ukrepanja trenutno tak, da se ne umešavamo v notranji proces, nuditi moramo podporo eh, pri eh, tem procesu, predvsem pa moramo počakati na trenutek, na pravi trenutek. Alžirci so tisti, ki se morajo odločiti o tem, eh, kakšne tranzicije si želijo. In eh, zahvalil bi se vam za to, ker ste eh, izpostavili to temo, ker se ukvarjate z njo in lahko vam zagotovim, da bomo ostali pozorni na to vprašanje. Hvala. Najlepša hvala, gospod komisar, s tem smo zaključili z razpravo. Na dnevnem redu je sedaj izjava podpredsednice Komisije Visoke predstavnice Unije za zonanje zadeve in varnostno politiko o petih letih nezakonite zasedbe Krima strani Ruske federacije. Besedo dobi gospod komisar eh, Han, zopet eh, kot predstavnik podpredsednice in visoke predstavnice. Izvolite. Uh, five years ago. Hvala. Pred petimi leti je Ruska federacija nezakonito priključila Krim in pa mesto Sevastopol. Po petih letih eh, Evropska unija še naprej podpira ukrajinsko uh, ozemeljsko celovitost in pa uh, suverenost. Mi ne priznavamo te okupacije. Varnostna situacija v regiji Črnega morja se slabša in to nas skrbi. Krim eh, militarizirajo, eh, uporablja se vojaška sila in to neupravičeno. Novembra je prišlo do eh, še dodatnih hudih posledic in mm, situacija je zelo nestabilna. Evropska unija tudi želi in poziva Rusijo, naj eh, izpusti ujetnike in pa vrne opremo. Mm, Rusija mora eh, zagotoviti tudi ustrezno zastopništvo Ukrajine. Eh, želimo tudi, da Rusija zagotovi ujetnikom ustrezno zdravstveno podporo. Mm, Rusija je pred kratkim začela izvajati tudi inšpekcijski režim, ki omejuje plovbo eh, v in iz ukrajinskih pristanišč. To je vodilo v številne zamude. In številne ladje, tudi evropske ladje, so utrpele posledice. Mi pričakujemo od Rusije, da bo zagotovila prosto plovbo vsem ladjam. Eh, v tem morju in sicer v skladu z mednarodnim pravom. Pozdravljamo pristop Ukrajine, da eh, si prizadeva za pravičnost, eh, predvsem v okviru Konvencije Združenih narodov o pravu na morju. Potem obstajajo še druge posledice nezakonite priključitve Krima. Kršijo se temeljne svoboščine in pa človekove pravice na tem polotoku predvsem gre za pravice krimskih Tatarov, ki so hudo kršene, potem zaprli so medijske hiše, um, uh, potem prepovedano je uh, delovanje uh, regionalnih uh, teles. In mi bomo vedno pozivali uh, k temu, da se uh, izpusti Senc, Olega Sencova, ki je lani prejel nagrado Saharova. Uh, On je vsak dan izkazoval uh, svojo um, zavezanost človekovim pravicam. Uh, Vladimir Baluk in Amir Uzein ter številni drugi so bili tudi priprti in uh, obsojeni strani Rusije v nasprotju z mednarodnim pravom. Pozivamo, da se preverijo in preiščejo vse kršitve človekovih pravic. In uh, zagotoviti moramo, da bodo uh, uh, vsi imeli dostop do Krimskega polotoka. Vendar pa uh, se še vedno zapira in pripira uh, na nezakonit način Ukrajince. Pavlo Rip uh, je bil obsojen na šestletno zaporno kazen. Pričakujemo, da ga bo Rusija izpustila. Poleg tega um, želimo tudi opozarjati na posamezne primere um, na dvostranski ravni, skupaj z, oziroma v odnosu do naših ruskih partnerjev. Mi moramo našo pridruženo partnerico Ukrajino podpreti. Um, potem tukaj je vprašanje mostu uh, in pa uh, situacije v Črnem in Azovskem morju. Uh, nezakonita priključitev eh, Krima in Sevastopola je eh, zaskrbljujoča eh, situacija. Večkrat smo o tem govorili. Tudi visoka predstavnica v imenu Evropske unije 17. marca, torej na zadnjem svetu za zunanje zadeve, je sprožila to temo. Mi smo sprejeli tudi ukrepe, ki bodo Rusi pokazali, da bodo morali za svoje dejanja plačati osem ruskih eh, posameznikov smo dali na seznam eh, eh, ukrepov, ciljnih ukrepov. Mm, potem tudi naši čezatlantski partnerji so objavili podobne ukrepe, identificirali smo tudi možna področja za nadaljno evropsko podporo za Ukrajince, predvsem tam, kjer je bila Ukrajina prizadeta. Eh, zaradi eh, inšpekcijskega režima Rusije. Želimo jim pomagati tudi eh, v centrih za usposabljanje, potem s podporo za MSP-je in s tem želimo predvsem diverzificirati industrijsko strukturo in pa podjetniški sektor te regije. Mm, ta regija je še vedno zelo odvisna od jeklarske industrije moramo vedeti, da se vse to dogaja na našem kontinentu in mi, eh, evropejci, eh, smo vedno na strani mednarodnega prava, vedno smo na strani preprostega načela, da eh, meja ne smemo spreminjati s silo. Seveda pa smo predvsem na strani ukrajinskega ljudstva. V Ukrajino smo vložili letos več kot v katerokoli drugo državo in Ukrajina tudi ve, da se na nas lahko zanese. Hvala. Hvala lepa, gospod komisar. Začenjamo z nastopi v imenu političnih skupin. Besedo kot prvi dobi gospod Brok v imenu Evropske ljudske stranke. Dve minuti, izvolite. Eh, Spoštovani gospod predsedujoči, gospod komisar, kolegice in kolegi, hvala lepa za prispevek gospoda Hanna glede tega vprašanja in hvala tudi za jasnost tega prispevka. Dve načeli smo mi kot evropejci določili v Helsinkih. Suverenost države, da sama odloča, s kom sklepa koalicije in mednarodne pogodbe. Druga pomembna točka je nedotakljivost meja, ki jih nikoli ni možno spremeniti enostransko. Oba ta načela je Rusija prekršila del tuje države je okupirala, v drugem delu vodi vojno in v Azovskem morju se skuša zadeve spremeniti tudi z vidika mednarodnega prava. Mislim, da moramo biti zelo, zelo jasni. Gre za prvo kršitev mednarodnega prava na tem področju po letu 1945. To je treba jasno povedati. In to ne sme postati sedaj praksa Evrope v 21. stoletju, namreč da se to vrstne kršitve mednarodnega prava kar sprejemajo. Zato mislim, da mora biti jasno, da je treba ostati pri sankcijah, da seveda želimo z Rusijo voditi dialog, To je v interesu obeh, še posebej v interesu Rusije, da se torej ponovno vzpostavi mednarodno pravna rešitev. In eh, ukrajinsko ljudstvo je na referendumu v 90 letih z veliko večino sprejelo odločitev za enotno Ukrajino. Prebivalstvo Ukrajine je na vseh volitvah, na vseh svobodnih volitvah, ki so potekale v Ukrajini, dalo glas evropski poti, Ukrajine. In eh, ravno iz tega razloga Rusija nima nobene legitimacije za to, da ima kakršne koli apetite eh, zgodovinske ali drugačne. Edini, ki so tu v položaju, kjer se jih tepta, so krimski tatari, temu je bilo vse, tako že pod Stalinom in je tako tudi danes. To mislim, da je potrebno izpostaviti. Hvala lepa. Sedaj v imenu skupine SD v Evropskem parlamentu besedo dobi gospa Gomeš. Ena minuta. E Protizakonita nasilna okupacija krimskega polotoka strani Rusije predstavlja flagrantno kršitev mednarodnih eh, pogodb mednarodnega prava. in postavlja pod vprašaj tudi neodvisnost Krimskega polotoka. Vse od leta 1954. Putin vodi Rusijo, ki ne spoštuje listine OZN, ne spoštuje mednarodnega prava in sosednjim državam skuša oduzeti dostop do koncepta demokracije. brez zadržkov sprožajo spore v Baltskem morju, celo v Baltske države sprožajo posamične udore. Sankcije niso dovolj. Menim, da moramo jasno stopiti na stran Ukrajine in jasno poskrbeti za to, da bo imela Evropska unija zadostne vojaške zmogljivosti, da bomo lahko zaščitili interese naših držav, kajti oboroženi spopadi so realnost in vse skupaj se lahko konča z jedrsko katastrofo. Hvala lepa, vendar le bi prosil kolegice in kolege, da se držite prednjega časa, da me ne silite v to, da vam oduzemam besedo, kar mi nikakor ni povšeči. V imenu skupine EKR, gospod Jurek, izvolite pięć lat które minęło od aneksji. Pet let, kolikor je sedaj minilo od anektiranja Krimskega polotoka, je obdobje, v katerem ruska varnost ni nikakor utrpela kakršne koli škode. Celo severni tok 2 se naprej gradi. Severni tok 2 naj bi zaobšel baltske države, severni tok 2 pa je namenjen točno temu, da se zaobide Ukrajino. Osebne sankcije naj bi bile izraz našega nestrinjanja, ampak ta situacija v celoti kaže, da Evropska unija nima nekakršnih resnih temeljev za izgradnjo skupne zonanje varnostne politike. Institucije treba graditi na podlagi politika, ampak tu žal nismo solidarni. Vse skupaj so žal zgolj prazne geste. Hvala lepa. V imenu skupine ALDE, gospod Selimovič, dve minuti. Hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar. Pet let je minilo od nezakonite okupacije Krimskega polotoka in v teh petih letih naš odziv ni bil dovolj glasen. Zakaj? Ne vem. Zaradi naše potrebe po ruskem plinu, zaradi našega strahu pred Rusijo, ne vem zakaj. Vem pa, da je tu treba zastaviti pravo vprašanje in sicer kako bi se odzvali, če bi se to zgodilo v EU. Ali mi lahko spoštovani kolegi iz baljskih držav povedo, da so stotstotno prepričani, da jih bomo zaščitili, če bodo oni napadeni? In to je, gospod predsedujoči, točno tista točka, v kateri nas Kremelj želi imeti. Da smo torej v točki, kjer dvomimo, ali se bomo znali zaščititi, nas provocirajo, nas uh, skušajo ošibiti, tudi kar zadeva naš odziv. Dejstva so naslednja. Dolga leta smo priča vse bolj agresivni Rusiji. Gruzija, vzhodna Ukrajina, Krimski polotok, vse to nam brez kančka dvoma kaže, da Ruska federacija nima nobenih pomislekov glede spreminjanja meja v Evropi, tudi z nemiroljubnimi sredstvi, če to lahko storijo. In to nam pušča eno samo možnost. Ukrepati moramo skupaj in odločno. Kajti, vsakršen drug odgovor, pogajanja, pomiritev, kakršen koli kompromis, bo nekaj, kar bo Kremelj dojemal kot našo šibkost. Zato je čas za jasno in glasno sporočilo. Kar je dovolj, je dovolj. To je šlo že tako ali tako predaleč in začeti moramo delati na tem, da vršimo pritisk na Rusijo, da vrne te okupirane teritorij, ta okupirana ozemlja v Ukrajini, v Gruziji in na Krimskem polotoku. Hvala lepa v imenu skupine zelenih. Gospa podpredsednica Hautala, ena minuta, izvolite. Hvala, gospod predsedujoči. Hvala komisiji in visoke predstavnici za tako jasno obsodbo nezakonite okupacije Krimskega potoka. Pomembno je, da pet let po tej protizakoniti okupaciji, po anektiranju, o tem spregovorimo jasno, kajti številnim se pravice kršijo, številni se počutijo popolnoma osamele in zapuščene. In zato je vsekakor potrebno jasno obsoditi preganjanje aktivistov podpornikov za človekove pravice, državljanske pravice. Še posebej smo dožni spomniti se na Olega Sencova, našega nagrajenca, prejemnika Saharove nagrade in eh, ponoviti našo zahtevo po brezpogojnem izpustu političnih zapornikov. Prav tako velja obsoditi ekstremistične zakone, ki so zelo močno omejili svobodo govora na Krimskem potoku, vse od anektiranja. Hvala lepa. V imenu skupine GUE NGL, besedo dobi gospod Kuzo Permoj, ena minuta. Ante. Hvala, gospod predsedujoči. Tukaj razpravljamo o petih letih tega, kar vi imenujete okupacija Krima ampak pravniki dvomijo v to definicijo, tudi Rej Harmer, ki je član uh, etičnega sveta v Nemčiji. Uh, za vas se eh, vse skupaj začne s Krimom, ampak za nas se pa začne z Majdanom um, in z utikanjem določenih strank iz tega parlamenta v dogajanje. Vse skupaj pa se dejansko začenja že veliko prej. Uh, žal mi je, da se ne. Uh, govori tudi o 20-letnici napadov NATO na Jugoslavijo. Takrat eh, se je zgodilo ravno tisto, česar vi danes obtožujete Rusijo. Potem je prišlo eh, tudi do številnih drugih dogodkov, do sankcij proti Rusiji, eh, potem do izgub delovnih mest v Španiji in Italiji. Poleg tega se govori o ruski propagandi in o zgodovinskem eh, revizionizmu. Najlepša hvala. Muchísimas gracias, grazie mille, adesso a nome del gruppo. Hvala lepa, sedaj v imenu skupine ENF, besedo dobi gospod Schaffhauser, izvolite. Spoštovane kolegice in kolegi, to, kar odrekate pripad, državljanom eh, Krima oziroma prebivalcem Krima odrekate prebivalcem Kosova. Obsojate Ruse, obenem pa ob 20. obletnici NATO-ve vojne proti eh, Srbiji to podpirate. Obsojate anektiranje Krima, obenem pa pozdravljate izrek neodvisnosti Kosova. Majdan, ki izhaja iz nezakonitega prevzema oblasti, ki so ga podprli eh, američani, to je nekaj, kar podpirate. Na Krimskem polotoku ni prišlo do enega samega strela. Predvsem so vražite to, da želijo svojo zgodovinsko domovino Rusijo eh, zopet vsega spraviti v svoje okrilje. To je nekaj, kar obsojate. Vaša apatridna politika ali je bolševistična politika iz eh, leta 1954. Hvala, gospod Schaffhauser. Sprejmete modri karton gospoda Polčaka. Děkuji, pane kolego, že jste přijal moji kartu. Já jsem či... Hvala lepa, spoštovani kolega, da ste sprejeli moje vprašanje po postopku modrega kartona. Vsekakor sem eh, čakal, kaj boste rekli, kajti eh, pogosto sem slišal ljudi govoriti rusko v bližini vaše pisarne, ampak ali se vam res zdi smisla o tem govoriti, ko je Češko-Ruska banka dala 10 milijonsko posojilo vaši stranki? ali morda poznate memorandum iz leta 94 o kršitvi mednarodnega prava? Ja, ne bi se odzival na te nizkotne polemike. Opravljene so bile preiskave, vse to je potekalo popolnoma regularno, ob obrestni meri, ki je s šestimi odstotki bistveno više od eh, obrestne mere, ki bi ga dobili od Evropske banke. To, kar je škandalozno, je, da v Evropi največja opozicijska stranka, stranka, ki ne more najti nobene banke, ki bi jo financirala. To je škandalozno in to so bolševiške metode. Gospod Schaffhauser, še en modri karton gospoda Prede je v dvorani. Sprejmete. Gospod Preda, izvolite. Hvala. Gospod Schaffhauser, rad bi vas nekaj vprašal. Pet let ste že tu, vedno zelo strastno zagovarjate vsako stališče Kremlja. Ali je v teh petih letih bilo karkoli, kar je storil Putin oziroma njegov režim, česar niste podprli? Ali je karkoli, s čimer se ne strinjate? Ne vem, nek mali detajl, ki vas moti. Ali pa ste res 120 odstotno na strani Putina in Kremlja. Povejte nam po resnici. Spoštovani kolega, politika, ki jo podpiram, je politika Francije. Žal mi je. Poglejte, poglejte si stališče Francije tekom zgodovine. Poglejte, kako je general de Gaulle bil prvi, ki je obiskal staro Novo Rusijo. Poglejte, kako so vsi naši šefi države, vsi naši predsedniki vodili privilegirane odnose z Rusijo. Poglejte, kaj počne predsednik Macron, kljub temu, da je včasih eh, to pozicioniranje problematično, ampak dejstvo je, da je bila politika Francije vedno uravnotežena. Politika, ki je neodvisna, politika, ki je suverena in upam, da bo takšna tudi ostala. Hvala lepa. Sedaj besedo dobi gospod Kelam, ena minuta. Hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar. Anektiranje Krim, Krimskega polotoka pred petimi leti predstavlja jasno kršitev mednarodnega reda in to lahko primerjamo le z hitrevim anšlusom Avstrije pred 81 leti. In to je potem vodilo v veliko drugo svetovno vojno. Ja, sankcije so bile sprejete proti Rusiji, ampak eh, oklevanje in eh, različna mnenja so bistveno ošibile učinek. Incidenti v Azovskem morju so se zgodili le lansko leto in eh, na le peščico ljudi so se nanašale potem sprejete sankcije. Resolucija Evropskega parlamenta izpred dveh tednov poudarja, da je namerna kršitev mednarodnih pravil strani Rusije jasna grožnja vsem sosedem Rusije v Evropi. Dokler Kremelj ne bo v polni meri vrnil Evropo v popolno teritorijalno celovitost, ne moremo vrniti imeti povratka v običajno zatečeno stanje. Hvala lepa za eno minuto, gospod Asis. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Pet let po nezakoniti okupaciji Krima, okupaciji, ki jo je izvedla Rusija, moramo ponovno protestirati in obsoditi nezakonita ruska dejanja. priča smo bili militarizaciji Azovskega morja. To je del širše zgodbe militarizacije. Rusija ni stara Sovjetska zveza. Sam sem protisovjetsko usmerjen, ampak obstaja razlika med Rusijo in Sovjetsko unijo. Ne smemo zgolj eh, pasti v neko past eh, proti eh, rusovstva, ampak izpostaviti moramo režim, ki krši temeljne pravice in načela, ki jih brani ta unija. E Hvala, gospod Asis. Besedo je dobil gospod Demes Makr. Ja, eh, mijnheer de commissaris dank voor uw sterke. hvala za besedo hvala gospod komisar za to jasno izjavo krim je ukraden polotok prvič po drugi svetovni vojni je evropska sila okupirala kakšno evropsko državo. Vojaki niso nosili oznak, kršili so številne mednarodne sporazume za aneksacijo, so začeli izvajati tudi represijo nad prebivalci Krima. Sedaj tam najdemo eno veliko vojaško bazo. Spoštovanje mednarodnega prava je bistvenega pomena. Nočemo, si bolj fleksibilnih od, eh, nočemo videti bolj fleksibilnih odnosov, nočemo eh, biti eh, bolj prijazni. Gospod Gil, Najlepša hvala za besedo. Ta aneksacija lahko privede do eh, večjega konflikta, mednarodnega konflikta. Kaj me skrbi? Skrbi me dejstvo, da so prebivalci Krima pod rusko okupacijo vedno bolj izolirani. Ekonomsko stanje in stanje na področju človekovih pravic je vedno slabše. Pozivamo k teritorijalni integriteti Ukrajine. Rusija pa gradi eh, mostove in eh, napada ladje v eh, Azovskem morju. Ni dovolj, da zgolj damo nagrado Zaharova Olegu Sencovu. Poslati moramo jasno sporočilo Rusiji, pokazati moramo, da je ignoriranje mednarodnega prava nekaj, kar ima določene posledice zagotavljati moramo varnost tistih, ki eh, se bojijo z, za svojo varnost. A menite, da lahko vse države članice uh, stopijo skupaj in uh, govorijo v uh, en glas, gospod komisar? Pretrenta. Hvala lepa za minuto in pol, gospa Fotika, izvolite. Hvala lepa. Gospod predsedujoči, gospod komisar, že petet je odkar je Ruska federacija okupirala Krimski polotok. In eh, najbolj trpijo avtohtoni prebivalci tega polotoka, krimski tatari. Gre za tretji val kršitev pravic te skupnosti. Prvikrat leta 1783, ko so se dogodile masovne deportacije krimskih tatarjev na podlagi odloka carskega režima, potem leta 1945, ko je Stalin še enkrat sprožil masovno deportacijo avtohtonih prebivalcev Krimskega potoka. Ti so danes le še manjšina na tem polotoku in trpijo neslutene kršitve, prihaja do izginoti otrok, do zapiranja političnih nasprotnikov, prihaja do aretacij, do kršitev človekovih pravic, do velikega trpljenja. Letos so krimski tatari skupaj s celotno Ukrajino in upam, da celotno mednarodno skupnostjo pripravljajo na obeležitev 75. obletnice tega zadnjega vala deportacij. Hvaležna sem vam za vašo izjavo, gospod komisar, in strinjam se z vašo zahtevo po izpustitvi političnih zapornikov in vrnitvi tega ozemlja Ukrajini. Hvala lepa. Besedo dobi gospa Ward, ena minuta. Izvolite. Pet let po nezakoniti aneksaciji Rusije eh, Krimskega polotoka, je treba izpostaviti to hudo kršitev mednarodnega prava. Pod vprašanjem je pomen vladavine prava v mednarodnih odnosih. Že večkrat sem izpostavila hude posledice na kulturno dediščino na Krimu ta se še vedno uničuje. Izgubili smo številne zgodovinsko pomembne kraje. Zagovorniki človekovih pravic, politična opozicija, umetniki in manjšine so še vedno predmet preganjanja v Rusiji in okupiranih, na okupiranih teritorijih. Nismo priznali nezakonite aneksacije Krima in zato ruski agenti poskušajo poseči v našo politiko, vplivati želijo na volitve in referendume. Ne smemo eh, se temu udati, še naprej moramo zagovarjati mednarodno pravo, tudi pravo na področju človekovih pravic v naših odnosih z Rusijo in z vsemi drugimi državami. Najlepša hvala, zdaj prehajamo na prosto razpravo. Prijel sem pet prošen za besedo. Ved večina oziroma celo vse zahteve so iz vrst ELS. Besedo najprej dobi gospod Pospišil, izvolite. Pekne, pane predsedo, ja sem veľmi rád, že tam... Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Veseli me, da je ta razprava pokazala, da velika večina meni, da je okupacija Krima nezakonito dejanje, ki krši mednarodno pravo pravo. Rusija še naprej nadaljuje nezakonite dejavnosti v Azovskem morju. Pomembno je tudi, da smo izpostavili slabe pogoje, v katerih se nahajajo manjšine na Krimu, naprimer eh, Tatari so predmet diskriminacije, napada se zagovornike človekovih eh, pravic, eh, umetnike in druge. To je treba povedati. Izpostavljati treba ne zgolj kršitev mednarodnega prava, ampak tudi situacijo, v kateri so prebivalci Krima. Jasno je, da ne smemo odpraviti sankcij proti Rusiji. Hvala lepa, gospod eh, Farija. Izvolite. Ena minuta. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Pet let po nezakoniti aneksaciji Krima, ki jo je izvedla Rusija, smo priča preganjanju Tatarjev in pa nezakonitemu eh, odzemanju prostosti eh, različnih oseb in tako naprej. prihaja do militarizacije celotnega področja. Spoštovati je treba sporazum iz Minska in zagotoviti teritorijalno integriteto Ukrajine. Nekatere državne banke in evropski bančni sistem eh, perejo ruski denar, dati jih moramo na črni seznam pranja denarja zagotoviti moramo, da tiste države, ki v lastno zakonodajo še niso prenesle četrte direktive za boj proti pranju denarja, kaznujemo. Evropske banke zagotavljajo kisik, ki ga diha ta nezakoniti režim. Najlepša hvala. Besedo sedaj dobi gospa Šojdrova, prav tako ena minuta. Izvolite. Slova, ja Najlepša hvala za besedo. Hvala komisarju Hanu za jasno izraženo stališče, za jasne besede v zvezi z nezakonito situacijo na Krimu. Rusija je praznovala peto obletnico aneksacije Krima, ampak nas to opominja na to nepravičnost. Krim spada k Ukrajini, glede na sporozum, ki ga je podpisala Ruska federacija. Pet let je minilo, odkar sta Evropska unija in generalna skupščina dejali, da je aneksacija nezakonita. Ruski režim neustrezno ravna s prebivalci Krima, prihaja tudi do mučenja, do nezakonitega preganjanja. Rusija daje vtis, da je Krim njihov in da je takšna usoda. Ampak usoda Krima kaže na cilj Evropske unije. Prizadevam si za svobodo. Hvala lepa, gospod Štetina. Izvolite. Do slovo, pane predsedajci. Najlepša hvala za besedo, gospod predsedujoči gospod komisar, gospe in gospodje. Junija leta 2019 oziroma v preteklosti smo se odločili za sankcije proti eh, Rusiji, ki stanejo na milijarde evrov. Sankcije veljajo za milijone ruskih državljanov kljub temu, da ti eh, nimajo uč, uh, vpliva na rusko politiko. Kremlin izrablja parlament v svoje namene. Zahteval je, da zgornji dom eh, potrdi vojaško posredovanje na Krimu. Zgornji dom je to potrdil soglasno. Okrepiti moramo sankcije in prepovedati vstop eh, v Evropsko unijo članom zgornjega doma ruskega parlamenta. Hvala lepa, besedo ste dobili gospod Polčak, izvolite. Děkuji, pane předsedo, vážený pane kom... Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar. Pet let okupacije Krima pomeni pet let kršenja mednarodnega prava. Ne gre zgolj za nedotakljivost meja, krši se tudi človekove pravice, obstajajo različne kategorije državljanov. Krimski Tatari so naprimer državljani brez pravic. Ukrajina potrebuje našo pomoč. Sam sem vedno podpiral Ukrajino in zagovarjam njihove pravice. Rad bi se opravičil Ukrajincem za dejanja češkega predsednika Miloša Zemana, ki vsako priložnost eh, uporabi za to, da še bolj poškoduje odnose med eh, Češko in Ukrajino. Upravičujem se za ta njegova dejanja. Ohraniti moramo sankcije in ustrajati moramo pri tem, da se Krim vrne Ukrajini. Ja, Najlepša hvala, spoštovani kolega. Besedo sedaj ponovno dobi, zopet v imenu podpredsednice komisije, visoka predstavnica Unije za zunanje in varnostno politiko, gospod Han, izvolite. Um, uh, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Glede na to, kaj je povedala večina poslancev in poslank, ugotavljam, da mora nezakonita aneksacija krimo ostati visoko na naši politični agendi, še vedno spremljamo razvoj dogodkov v eh, Azovskem morju in razmišljamo o tem, kako bi lahko še bolj podprli Ukrajino v tej smeri. Izkoristiti treba vse bilateralne in multilateralne stike za to, da izpostavimo naše stališče v zvezi z nezakonito aneksacijo. Eh, izpostaviti moramo, da Krim pripada eh, Ukrajini in tukaj se lahko nadejamo uh, jasnega stališča vseh držav članic, da odgovorim kolegom. Pika. Hvala lepa. S tem zaključujemo razpravo. Na dnevnem redu je sedaj razprava o razmerah po arabski pomladi, pot naprej v državah na Bližnjem vzhodu in v Severni Afriki. Avtor gospod Brando Benifej ki kot prvi tudi dobi besedo. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Pred osmimi leti je na tisoče žensk in eh, mladih odšlo na trge na Bližnjem vzhodu. Zahtevali so več temeljnih pravic, več vključenosti, več dela. Želeli so jasno prekinitev z okovi preteklosti. Predvsem so se želeli podpore EU. V tem obdobju, ki smo ga označili kot arabsko pomlad, dejansko je bila to neka vrsta različnih eh, faz, ki so se odvijale v različnih državah. Eh, šlo je od eh, večje demokratizacije do novih režimov, celo do državljanske vojne. Ja, no, Po vsem tem času je Evropa predvsem poskušala spodbuditi demokratične sile, ki so se pojavile. No, glede na vse večjo teroristično grožnjo Daesha, za vse večjim valom beguncev, se je morala Evropa začeti vse bolj osredotočiti na stabilizacijo teh partnerskih držav, na varnost, na omejitev migracijskih tokov. In ponovno smo naredili iste napake kot v preteklosti. Nismo razumeli, da bomo na ta način zgolj nadaljevali s tem začaranjem krogom, kjer bodo prebivalstva v eh, teh eh, zapletenih regijah še naprej morala voditi boj za svobodo. Zopet eh, smo močno podcenjevali razmere v Siriji in zgodilo se je, kar je. Želeli smo si bolj učinkovito zunanje politiko, ampak predvsem potrebujemo koordiniran pristop, bolj enoten pristop. Če bodo države članice eh, še naprej zasledovale lastne interese v neki kratkovidni optiki, potem bomo težko vplivali na kompleksne procese, ki se odvijajo v regiji in bomo vse bolj igrali zgolj vlogo plačnikov, ne pa eh, dejansko akterjev, kot se dogaja v Siriji. Zato moramo natančneje premisliti o naši politiki do tega tako zelo pomembnega dela našega eh, sosedstva in eh, ponoviti zavezo našim eh, temeljnim vrednotam, temeljnim načeljem kot nekakšni zvezdi vodili. Pomembno je, da več vlagamo v odpornost teh družb, ne zgolj v njihovo stabilizacijo. Stabilizacija neke države, legitimizacija avtoritarnih režimov in zanikanje socialne vključnosti je nekaj, kar lahko deluje le na kratek rok. Potrebujemo dolgoročnejši pristop, ki temelji na aspiracijah ljudi, na demokraciji, na temeljnih eh, človekovih eh, pravicah, na družbeno-ekonomskem razvoju. To je tisto, kar potrebujemo. In eh, arabska pomlad izkazuje predvsem veliko nezaupanje državljanov do institucij in zahtevo po vzpostavitvi nove družbene pogodbe, ki jo mora Evropa podpirati. Zato predlagamo pristop, ki bo upošteval stališča prebivalstva, ki bo zagotovil strukturiran, stalen dialog social, z mm, civilno družbo. Prav tako je potrebno mladim dati besedo, gre za dinamično komponento teh družb, pa tudi zelo ranljivo komponento teh družb. Zato potrebujemo vsekakor uh, tudi stalne posvetovalne odbore mladih. Eh, ki sodelujejo z našimi delegacijami. Prav tako potrebujemo namenska sredstva za sredozemsko regijo. Prav tako je potrebno prepovedati prodajo orožja, ki se uporablja v represivne namene strani režimov, ki ne spoštujejo temeljnih pravic. Prav tako so potrebne reforme pravosodnega sistema eh, tudi v državah, kjer zaradi teh težav trpijo tudi evropejci, kot Julio Regeni, glede katerega se še vedno zauzemamo za resnico. Zato moramo vsekakor storiti več za dialog, rast, sodelovanje z našo soseščino na neposrednem jugu in vzhodu. Hvala lepa, spoštovani kolega, v imenu visoke predstavnice, podpredsednice komisije, gospod Han, izvolite. Mislim, da je zdaj ta. Hvala, gospod predsedujoči, spoštovani poslanci, spoštovane poslanke. Najprej bi se rad zahvalil poročevalcu, gospodu Benifeju, za poročilo o razmerah v nekaterih državah regije Mene po arabski pomladi. Strinjamo se z glavnim sklepom poročila. Skoraj eno desetletje po začetku arabske pomladi so številne zahteve, ki so privedle ljudi na ulicah, še vedno brez odgovora zahteva po boljši demokraciji, po socialni pravičnosti, po svobodi do izražanja, po eh, boljšem upravljanju. To je bilo v bistvu arabske pomladi. Nekatere države so naredile veliko napredka od leta 2009 naprej, naprimer Tunizija, ki je bila prva država, ker se je vse skupaj začelo in ker je eh, situacija. Eh, stabilna, ampak stabilnost je odvisna od odgovora na te zahteve. Stabilnost je odvisna od eh, odporne družbe in zato potrebujemo demokracijo, stabilne institucije, trajnostni razvoj. Rad bi spostavil troje. Nihče ne podpira civilne družbe v Magrebu in Maštriku, tako kot mi, evropejci ne samo, da smo spostavili forum za civilno družbo za uh, soseščino na jugu, ki ga vodijo uh, organizacije civilne družbe, smo v neposrednem stiku s predstavniki civilne družbe. Kot eh, pravi poročilo, delamo na tem, da si prizadevamo za posvetovanje z njimi, imamo kontaktne točke v vsaki od delegacij. Poročilo omenja tudi delo, ki ga. Eh, izvaja Evropska pobuda za demokracijo in človekove pravice. Prizadevamo si za zaščito zagovornikov človekovih pravic. V tem kontekstu, kot to podarja poročilo, je pomemben naš odnos z mladimi, ki je v sami srčiki vseh naših politik. Odpornosti in demokracije ni brez eh, polnega sodelovanja z mladimi najti morajo svoje mesto v naših družbah, najti morajo priložnost za to, da sledijo svojim sanjam, slišati, slišati je treba njihov glas. Zato smo vzpostavili varno platformo, zato da jim prisluhnemo in slišimo njihove prioritete. Namen te platforme je odprt dialog z tistimi, ki sprejemajo odločitve, tistimi, ki oblikujejo odločitve odločitve. Pred mesecem dni sem bil del eh, dialoga 5 plus 5 eh, v Zahodnem sredozemlju. Eh, imeli smo priložnost za oblikovanje politike skupaj z mladimi. V vseh kontekstih si moramo prizadevati za sodelovanje, tudi v najtežjih. Drugi komentar se nanaša na Sirijo. Imeli smo konferenco o prihodnosti Sirije in regije. Odločili smo se, da bo v srčiki konference Eh, sirska eh, civilna družba, več kot 400 nevladnih organizacij, ki delujejo na terenu, ki se osredotočajo še posebej na ženske, eh, je imelo priložnosti sodelovati pri razpravah. Prisluhnili smo njihovemu glasu in prisluhnili njim pri oblikovanju odločitev. Na to smo ponosni. Sirija pripada eh, Siricem in edini način, da pomagamo Sirije, da pomagamo Siricem. Sodelovati je treba z ruženimi narodi in si prizadevati za demokratično, vključujočo Sirijo na podlagi sprave. Eh, razmere na Bližnjem vzhodu in eh, v Severni Afriki so daleč od idealnih ljudje so bili pogosto izdani in edini način, eh, da rešimo situacijo, je, da ne nekno sodelujemo z vsemi relevantnimi akteri. Še naprej si moramo prizadevati za sodelovanje civilno družbo, podpirati jih moramo in zagovarjati eh, prostor, v katerem bodo delovali. Obenem pa moramo sodelovati tudi z vladami in eh, si prizadevati za spremembe, ki jih želimo videti v regiji. To je moja zadnja točka. Eh, človekove pravice in demokracija so vedno v srčiki naših odnosov z vsemi vladami v regiji. Mi kot Evropska unija vedno izpostavljamo vprašanje človekovih pravic, včasih javno in včasih zasebno na naših sestankih eh, eh, z njihovimi predstavniki. Zagotavljamo to podporo in želimo, da naši prijatelji dosežejo svoje sanje, več eh, demokracije, več eh, svobode in več pravičnosti. Še naprej bomo eh, delali na tem in si prizadevali za reševanje tistih resnih vprašanj. Nihče ni tako angažiran kot Evropska unija pri doseganju teh ciljev. Hvala. Hvala lepa. V dvorani ne vidim gospe Arena, ki bi morala govoriti v imenu odbor za pravice žensk. Če se bo vrnila dvorano, bo dobila besedo. Zato sedaj besedo dobi najprej v imenu Evropske ljudske stranke za minuto in pol gospod Elmar Brok. Bitaše.